Dobro jutro, lep pozdrav, predlagam, da začnemo. Akademske četrte že mimo, tako da dlje ne moramo čakati. Otvarjam današnji sestanek. Današnji sestanek bo potekal v dveh delih, prvi dopoledne, drugi popoledne. Torej, dnevni red. Začnemo z vprašanja v sprave Evropini pa na točka sedem mnenje gospoda Jana Hautemaja. petsto petnajst amandmajev je bilo vloženih tako da amandmajev je res veliko Vodilni odbor je IMKO, mm, prav tako pa je NV po členu 54 pridruženi odbor in pa tudi odbor AGRI. No, mislim, da bo najbolje, če nam podrobnosti vsega, posreduje pripravljac mnenja, gospod eh, Hautema. Jan, izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, po členu 54 imamo tu določene deljene pristojnosti, ampak škoda, da nimamo polne pristojnosti glede nekaterih aneksov, naprimer, kar zadeva eh, kontaminante v gnojilih. Vem, da ste se borili kar močno skupaj z menoj, da bi dobili eh, polno pristojnost glede eh, teh snovi, ampak eh, žal te bitke nismo dobili. In sedaj je odbor Envi tisti, ki ima polno pristojnost na teh vprašanj, pri teh vprašanjih. Kar nekaj amandmajev je mm, tudi k našemu mnenju, ampak ugotavljamo, da nekatere vendarle moramo opredeliti kot nedopustne, še posebej tiste, ki zadevajo te kontaminante, torej onesnaževala, pri katerih ima pristojnost envi. Tudi, če bo to sprejeto, bo to šlo potem naprej v razpravo na envi in imko in tiste, ki jih bodo tam opredelili za nedopustne vsega bodo potem izpadi izglasovane. Ne vem, kako se bomo tega lotili predsednik, ampak s tem se bo treba ukvarjati. No, včeraj smo imeli še en sestanek poročevalcev v Senci v zvezi z preostalimi amadmaji. Razprava je bila kar konstruktivna. Problem je v tem, da gre za izredno strokovno temo in je težko sploh iskati kompromise. No, ampak poskušali smo oblikovati kompromise, zdaj jih imamo že devet in eh, tekom tako imenovanega zelenega tedna bomo pripravili še nekaj dodatnih kompromisov. Torej, tisti kompromisi, ki so najpomembnejši, so naslednji eh, kompromis o inovativnih eh, gnojilnih proizvodih, ki postopno oddajajo hranila, potem eh, tudi hranila, glede hranil v gnojilnih snovih, snovih in pa tudi sprostitev potencijalov krožnega gospodarstva, da bi uporabili več eh, hranilnih eh, snovi iz eh, gnojil živalskega izvora in da bomo manj odvisni od uvoza ali od proizvodnje mineralnih gnojil. Pri tem potencijalu krožnega gospodarstva vidimo določene težave, tudi v navezavi za direktivo o nitratih in to je seveda nekaj, o čemer se bo še treba pogovoriti ta uredba o gnojilih zadeva tudi druge zakonodajne akte. Namen tu je se skupaj nekako spraviti pod eno streho in tu je nekaj, nekaj eh, spornih točk z direktivo o nitratih. Torej, veselim se nadaljne razprave in sodelovanja s kolegi. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani poslanec. Ja, vemo, kakšen je pristop odbora Envi. Zdaj, z določenim upanjem nas navdaja dejstvo, da je kar velika skupina naših poslank iz poslancev iz našega odbora sedi tudi v odboru Envi. Ampak vendarle, mislim, da je pristop, da bi uložili potem amandmaje na ravni plenoma, mislim, da je običajno bliže metodam envi kot eh, našim, ampak mislim, da je stvar tudi, da gre za vprašanje konkurenčnosti naše panoge in kar zadeva standarde, ki ne bi jih uporabili v zvezi z uvoženimi proizvodi. Mislim, da smo na, na istem. No, ampak eh, gospod eh, Agnew je prvi, ki se javi k besedi, izvolite, beseda je vaša. Se opravičujem. gospa Aguilera. E... Dobar dan. Kot je povedal gospod Hojtema, je res e, škoda, da nimamo popolne pristojnosti za to temo. Odbor za kmetijstvo bi moral tako pomembni direktivi imeti igrati večjo vlogo, na koncu imeli zelo majhne možnosti. Envi in Imko sta glavno odbora celo Inta pri tem sodeluje, glavna pa sta vendar Imko in Envi, torej res je škoda. In to ste tudi vi rekli, gospod eh, predsednik, da se bolj eh, upošteva pristop Envi kot Agrija. No, kakorkoli že moramo skušati s svojimi stališči vplivati na delo v drugih odborih, v katerih sodelujemo. Hvala, gospod Hajtima, za vaše poročilo, za vaše sposobnost za dialog. Včeraj smo že imeli pravi sestanek pročevalcev v Senci, tudi sodelavci, skupin smo se sestali in imeli smo obisk na nizozemskem. Tam smo videli, spoznali nove tehnologije, videli smo uh, Eh, torej kakšen je napredek, tehnološki napredek na področju biognojil in menim, da je to prava pot za prihodnost. Imam več eh, dvomov glede tega, kaj lahko izvajamo. Gospod Hojtema govori, o tem, kako pomembno bi bilo izvajati biognojila. Res napredek je sicer že bil dosežen, da tehnologija ni dovolj napredna za to, da bi lahko res imeli organska gnojila s kmetijskimi potencijali, ki bi bili dovolj veliki, da bi torej takšna gnojila lahko bila konkurenčna z drugimi vrsti gnojil anorganska gnojila in tako naprej. Hvala odboru za to delo. To je res zelo tehničen dosje in zato bo seveda potrebno še veliko dela tako na strani poslancev, kot tudi strani tehničnega osedja. In hvala našim ekipam. Ek ek ek ek ek ek ek ek ek Mir in Magdaleni za njuno delo, ki ga upravljate, zato da smo sploh lahko prišli do teh tehničnih podatkov, ki smo jih potrebovali, kajti pogosto nimamo dovolj tehničnega znanja za sprejemanje takšnih odločitev. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod predsednik, glede tega, da predlogo sprejem je 50-52, ki smo jih rešili s pomočjo sekretarjata. Zato da ne bi bili nedopustni. Torej, mi nismo glavni odbor in tega se moramo držati in moramo povedati, kaj je nedopustno in kaj ne. Kajti tudi, če mi tu spremljamo predloge sprememb in so potem nedopustni, se kasneje ne bodo obravnavali in bodo maknjeni. Torej, tega se moramo zavedati. Strinjam se s tem, da glede na to, da mi nismo glavni odbor, moramo vedeti, kaj bomo storili s temi predlogi sprememb, torej teh 50-52 spornih predlogov sprememb. Predlogi sprememb, ki smo jih podali v skupini socialistov in jaz osebno, gredo v smer tega, da določene stvari želimo razjasniti, določene pojme. Za nas je pomembna kmetijska zmogljivost, potencijal gnojil. Torej, poleg tega pa je treba tudi imeti v misli dvojno rabo biostimulantov, fitosanitarnih in torej ta dvojna raba je zaskrbljujoča, kaj ti lahko se zgodi, da se določene stvari lahko uporabijo tudi za druge namene, no, o tem se bomo že pogovarjali na prihodnih sestankih. Gospod Vetema je tudi to omenjal. Sama ne bi odpirala direktive o nitratih, zato da bi znižali ravni organskih gnojil. Menim, da imamo dve težave. Ena je tehnična, druga pa pravna. Ne vem, če lahko s to uredbo spremenimo če lahko odpremo, sedaj se lotimo direktive o nitratih, to se mi zdi pravno vprašanje. Poleg tega pa še niso spomnjene zahteve glede tehnološkega napredka, kot sem že rekla na začetku, zato da bi lahko ta organska gnojila, to je gotovo prihodnost, vendar dan današnji še nima dovolj velikega potencijala. Seveda moramo to potencirati v krožnem gospodarstvu, vendar dan današnji ti pogoji še niso spojeni, da bi dejansko to lahko uporabljali. Prav tako menim, da mi ne moramo posegati v direktivo o nitratih. Torej, veliko vidikov je, o katerih se še moramo pogovarjati. Stališče oziroma osnova poročevalca je dobra, tako da bomo gotovo lahko dosegli še številne kompromise v svojem poročilu se je pročvajs res eh, prizadeval glede organskih gnojil, vendar, ko gre pa za direktivo o nitratih, mislim, da je to ta tema, ki jo bomo na koncu morali uvreči. Sama sem proti tem, vendar bomo videli, imamo še kodila pred, pred sabo. In to, kar ne bomo dosegli tu, bomo morali skušati doseči v odboru Envi ali Imko, torej tudi tam bomo morali sodelovati. Hvala. Hvala, gospod Jar. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, da ste meni dali besedo eh, še pred poročevalci v Senci. No, eno splošno prošnjo bi imel za našega poročevalca. Eh, Jan Hautema je izpostavil ključni problem, to je vse drži, strinjamo se, da si bomo porazdelili pristojnost med posameznimi odbori. Dobivam pa vtis, da odbor za okolje tu sploh ne, ne gleda na stranske učinke teh eh, izgub in stranskih učinkov. Eh, kaj imam v mislih? Imamo dva druga odbora, eh, katerih klientele mora potem pač trpeti posledice. Eh, Gnojile bodo zdaj postale dražja in eh, dejstvo je, da bo stvar takšna, da bo manj razpoložljivosti na trgu pomenilo više cene. Drugo je tudi, da postanemo potem bolj odvisni od uvoza, če bomo odvisni zgolj od enega samega dobavitelja, ima to negativne posledice na notranji trg. In mislim, da če želimo z preambicioznim določenjem mejnih vrednosti onemogočiti vsakršen uvoz iz Severne Afrike, potem se sprašujem, kakšna razvojna politika je potem to. Mislim, da bi se morali trije predsedniki odborov, vsi trije predsedniki odborov bi se morali usesti in reči, ok, fanti, imamo problem, ker trenutno gre vsak odbor v svojo smer nič nimam eh, proti, da pač rečejo, ja, sem iz odbora za okolje in zagovarjam okoljsko vprašanje, ampak ne, ne more vse iti vse vprek. Zato mislim, da je pomembno, da vse skupaj nekako spravimo eh, v enotne tirnice, ker zadeva mejne vrednosti, morajo zadeve biti spremljive za odbor za okolje, ampak tudi za odbor za trgovino in pa tudi za naše kmete. Mislim, da bomo sicer težko prišli do nekih eh, rešitev. Zdaj, zdaj smo nekako pri ciljni ravnini, tudi strokovna združenja ugotavljajo, da je kar nekaj težav z apnencem v gnojilih v Evropski uniji. Imamo veliko nahajališč apnenca. Bog nam jih je dal, tako je, in zdaj, če ne bomo pazili, lahko to kar zapremo zavedno. In potem ne more več kmet eh, tega apnenca kupovati 20 km stran, ampak ga mora uvažati iz Rusije. Kam to pele? To so stvari, ki jih je poročevalec pravilno izpostavil. Mi kot odbor za kmetijstvo uh, bomo te zadeve izpostavili, potem bodo vse skupaj nekako odrinili v stran, če že so te med maje nedopustni, ampak uh, še enkrat, trije predsedniki odborov se morajo sesti skupaj in reči, gledajte, ali smo tu res celovito premislili o vsem, kar tu eh, sprejemamo. Kajti ne gre zgolj za tehnično strokovno vprašanje, gre za bistveno več in eh, trenutno gredo ti tri odbori vsak v svojo smer. Kar pa zadeva glasovanje v plenumu, mm, tam nikoli ne veš, kako bo bodimo iskreni, tam je vedno odvisno od tega, kakšno vreme je. Tako da, gospod predsednik, morda vendarle lahko s predsednikom odbora za okolje in uh, odbora za mednarodno trgovino spregovorite o tem problemu, da potem na koncu ne bo nihče rekel, ja, nismo vedeli. Toliko, da bodo vsi seznanjeni. Zaenkrat torej vidim veliko nevarnost v tem, da bo za kmete vse skupaj postalo dražje in da se bo tudi omejevalo trgovinske tokove. In še zadnja zadeva, glede organskih gnojil. Meni se zdi to dober dogovor, recimo tako. Naši kmetje so vse bolj v, v težavah, kar zadeva uporabo gnojoke in hlevskega gnoja. In res šarmantno se mi zdi, da lahko rečemo. Kmetom, da obstajajo tudi tehnične možnosti za to, da se to gnojilo potem uporablja dejansko tako kot mineralno gnojilo, če so številke ok, če je tehnologija ok. To ima lahko tudi pozitivno posledico za uh, kmete. Torej, ne samo, da zaostrujemo, ampak da tudi rešujemo probleme. Hvala lepa. Hvala za vaš prispevek in za namen. Gospod Bogovič. Hvala za besedo. Eh, ja, delim mnenje predhodnikov, da eh, kot vsi ugotavljamo, gre za zelo zahtevno zakonodajo, ki je zahtevna tako iz strokovnega vidika, geopolitičnega, na koncu prihajamo pa tudi do ideoloških političnih tem ki so več kot očitne tudi pri nekaterih stvareh. Eh, prav zaradi tega je v pripravi te dokumentacije prišlo do cele vrste teh različnih strokovnih srečanj kjer so tudi strokovnjaki eh, predstavili svoje poglede in eh, ko pogledamo zdaj njihova, njihove zaključke vidimo da je že v osnovnem predlogu ki ga je komisija predlagala Eh, ta predlog v nekaterih stvarih, predvsem pri kontaminentih vezanih na kadmi v fosforju, da smo zelo konkretni, naj bi šlo preambiciozno, da bi na koncu imeli predlog, ki bi bil tudi trikrat, štirikrat ostrejši, kot je kjerkoli po svetu in da je tudi tehnično zelo težko izvedljiv oziroma zelo drag in eh, kar je najpomembnejše, da so tudi strokovnjaki iz področja zdravja eh, bili enotni, da ni nobenega razloga, da bi Eh, ta stopnja pri kadmiju šla tako nizko nazdol, zato kljub temu, da nimamo tega eh, v naši pristojnosti, vemo, da nas to zelo tangira in eh, s predlogom, ki ga je naša poročevalka v Enviju, gospa Gardini, predstavila, se je še na nek način možno strinjati, ostrejše stvari pa mislim, da so zelo težke in bo zelo težko nadaljevati, vekolikor <clears throat> s tem poročilom, vekolikor bo šla to področje v to smer. Kar se tiče eh, poročila, ki ga pripravil Jan in tudi eh, hvala za eh, strokovno ekskurzijo, ki smo imeli na nizozemskem, vidimo, da želi in mislim, da je prav, da gremo v to smer dati posebno mesto živilskim, živalskim ostankom, se pravi gnojilom, uporabi teh gnojil tudi v kontekstu organskih gnojil, tako da na tem področju mislim, da je potrebno Eh, tudi nek, eh, ta razvoj omogočiti, kajti če kje eh, se kmetijstvo najbrž v ciklusu tega krožnega gospodarstva ravno pri, pri pretvorbi živalskih ostankov v ta gnojila s to oznako organska gnojila lahko najde. Mislim, da bo potrebno še okoli teh procentov se pogovoriti, vendar pa tudi tu vidimo v številnih amandmajih, da je diapazon zelo širok in da gre v eno drugo smer, vendar pa sam osebno podpiram to področje in mislim, da je v tem delu Eh, prav, da najdemo eh, tehnično in pa tudi strokovno izvedljivo zadevo. Eh, kar se tiče, kar se tiče področja družbene spremljivosti kmetijstva, kot smo včeraj slišali, kot je kolega Jar dejal, je za nekatere v v javnem mnenju ali pa tudi v političnem okolju že nespremljivo, da se sploh gnojila uporabljajo in se ne zavedajo v bistvu, kakšno, kaj, kakšne so te posledice. Zato mislim, da moramo biti pozorni, hkrati, da pazimo na ta, eh, na ta eh, pogled eh, širše javnosti na kmetijstvo, da najdemo rešitve, ki bodo šle v smeri, kot sem že delal, iskanja krožnega gospodarstva. Na nek način pa vidim iz različnih stališč, da bo področje odpiranja nitratne direktive najbolj zelo problematično v tem delu. To se potrebno o tem pogovoriti, tako da pričakujemo tudi te kompromisne, dva kompromisna amandmaja, kot je eh, poročevalec Hojtomo eh, obljubil do konca naslednjega tedna, se pravi eh, že v zvezi s samim naslovom, področjem odpiranja nitratne direktive in pa eh, glede vsebnosti eh, hranil v organskih gnojivih. Mislim pa, da je to področje, s katerim smo se vsi skupaj kar precej ukvarjali, mislim, da moramo vložiti napor, da resnično najdemo dobro ločnico med hranili, Eh, in pa eh, med učinki gnojilnimi in pa ostalimi fitofarmacevskimi biostimulantskimi, tako da na tem področju ne pridemo zopet na kakšen tanek let in da, eh, da z vidika pogleda ostalih na kmetijstvo, na, na, na to direktivo najdemo spremljivo, spremljivo rešitev. Upam, da resnično v tej množici amandmajev, zdaj mi jih imamo preko 500, odbor za okolje jih ima skoraj 800, na koncu najdemo neko rešitev, ki bo širše spremljiva in tudi izvedljiva in ne bo povzročala eh, dodatnih eh, stroškov kmetijstvu. Posel Andriju. Gospod Andriju. Uh, Poslušal sem gospoda Jara, Petro, o vas govorim, omenjam vas. A lahko prosim vse počakam, da se Petr usede? Torej, poslušal sem Petra Jar in sem bil popolnoma prevzet, ko sem to poslušal, dejal je, da obstaja možnost, da bomo lahko uporabljali le apnen, apnenec iz Evropske unije, razglasili za ne neprimeren in bomo potem morali ta pnenec uh, uvažati iz Rusije. Upam, da se zavedate, da kadar dodamo apnenec v zemljo, uporabimo eno tono na hektar in tega res, torej zelo veliko, to je suh material, ne morate ga dodatno sušiti. Prevozni stroški tega materijala iz Rusije bili res zelo visoki in eh, mislim, da je to eh, zelo pomembna informacija. Vsi vi, ki ste se tudi člani odbora Envi in Nimko, upam, da boste lahko to jasno povedali, torej v drugih odborih. Gospod Hasling bi tudi se moral tu z nami strengati organski kmetje tudi uporabljajo apnenec in torej ne smemo njim zaplesti življenja. Mislim, da moramo biti res enotni, sicer bo prišlo do težav pri drobnem tisku. Ne upam posovati drugo. Oui, merci, monsieur le président. Oui. Voilà. Da, res je zapleten dosje. Ne le tehnično, temveč tudi politično. Ni na ključe, če to obravnavajo celo štiri odbori. Torej, Envi, Imko, Agri, mi smo neposredno uh, tu upleteni in škoda, da smo mi glavni odbor. No, pa, potem pa to še in takrat tudi povezano z mednarodno trgovino. Torej, to je res poseben dosje. Hvala našemu poročevalcu gospodu Itemi za njegov predlog, za njegovo delo in tudi kot, gospa, kot pravi gospa uh, Angilera, se tudi sam sprašujem, kako bomo dosegli kompromise, kako bomo predstavili naše predloge sprememb. Mislim, moramo biti zelo predvidni glede direktive o nitratih. Tu moramo biti res zelo natančni in kar zadeva organska gnojila se strinja s tem, kar je predlagano, vendar moramo biti previdni, ko govorimo o uporabi živalskih odpadkov. In sicer da ne bi prišlo do tega, da bi te proizvode morali zelo dolgo prevažali, ker potem bomo zgubili učinek krožnega gospodarstva. Kajti kraj proizvodnje in kraj uporabe, če je med njima prevelika razdalja, potem izgubimo ta učinek pozitivno dodano vrednost krožnega gospodarstva. In tudi vprašanje stroškov je to. toliko hvala. Euh, hvala. Hvala gospodu Vitemi za njegovo delo. Kajti ta vprašanja so za me zelo pomembna, ker sem tudi sama, ker tudi sama kmetujem in je za me zelo pomembna raba gnojil in mislim, da moramo biti zelo previdni. Zdi se, da če smo v enem odboru, imam eno stališče, v drugem odboru pa drugo stališče. Več odborov bo obronalo to vprašanje. In tisti, ki nekaj reče v tem odboru, mora pripričati svoje kolege v drugih odborih. Slišal sem, kar je povedal kolega Andriju, vendar bolje je sovražnik dobrega, kot pravimo v Franciji. In če želimo imeti krožno gospodarstvo, če sledimo temu pristopu, potem moramo poskrbeti za to, da lahko živalske odpadke uporabimo za kmetijstvo. Najbolje bi bilo, če bi čim bolj lokalno uporabili to gnojilo, vendar ne vem, kako bi to lahko zapisali v zakonodajnem aktu in k temu zavezali ljudi. Moramo biti razumni in dosledni. In ni prav, da bi po eni strani tu zagovarjali eh, kmetijstvo v svojih državah, pa tudi v EU, in potem pa ne bi kolegov eh, v drugih odborih pripričali, da eh, upoštevajo stališče kmetijstva, kajti mi moramo biti skupaj in držati skupaj, ko gre za to. Torej tudi v drugih odborih moramo biti aktivni. Kolegice in kolegi, pogosto nam očitajo, da nimamo neposrednega interesa, eh, ampak mi smo zelo blizu kmetom. Večina nas je tudi pridelovalcev in mislim, da... Nekateri menijo, da bi bilo nepošteno, če bi mi imeli v rokah vse pristojnosti v zvezi s tem dosjejem. Tako da mislim, da moramo najti neko drugo uh, formulacijo, kar zadeva to mnenje. Gospa McIntyre. Uh, Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s svojimi predhodniki. Veliko kmetov je v našem odboru in pomembno je, da se sliši glas kmetijstva. In mi smo tisti, ki moramo zagovarjati kmete po vsej Evropi, ki obupno potrebujejo dostop gnojil, poleg seveda tudi drugih proizvodov. In ko se pogovarjamo o varnosti hrane in povečanju proizvodnje, je potrebno poznati tudi pomen gnojil. Tako kot številni drugi, sem tudi sama zaskrbljena glede tega, da je tako okrnjena pristojnost našega odbora. Potem vprašanje kadmija, to je zelo kontroverzno vprašanje in predlog komisije šel predaleč. Tu bi res si želela, da bi imeli mi pristojnost. Vseeno, hvala gospodu Janu Hajtemelju za njegovo delo in za to, da zagovarja interese kmetijstva. Predložila sem nekaj predlogov sprememb in skušala bom ne ponavljati tega, kar ste drugi že dejali, kajti z večino tega, kar pravite, se strinjam. Pomembno je, v kateri koli zakonodaji ki jo pripravi Evropska unija, da imamo v mislih upravno breme, ki ga bomo naložili ljudem, bodi si kmetom, bodi si proizvajalcem, gnojil v tem primeru. In da moramo imeti nekoliko zdrave pameti v svojih predlogih. Torej, kot majhen primer. Moj predlog spremembe prilogi 4 v tej zadevi drugi del točka 2. Komisija predlaga eh, scheme, oblikovanje za vsako določeno področje. To sem se eh, zmanjšala in sem zapisala pisni opis proizvodnega postopka. Zakaj? Ker Več od tega je lahko komercialno občutljivo in tudi ni potrebno za zagotovitev varnosti proizvoda. Zato mislim, da se moramo zavedati tega, kar bomo sprejeli v zakonodaji in kakšen bo učinek. Ne želimo povečati pravnega bremena. Prav tako pa to lahko škodujemo konkurenčnosti, ker bi zahtevali neke informacije, ki jih komercialno ozaveščeno podjetje ne bi želelo širiti. Torej, rada bi zagotovila, da v prihodnih razpravah upoštevamo, zelo upoštevamo stališče kmetov. In naj kar prijavim svoj konflikt interesov, sem sama kmetica in da upoštevamo če res želimo doleči boljšo zakonodajo, potem pa med to veliko govorimo o boljši zakonodaji, mislim, da res moramo zgoditi, da vse, kar spremljamo tu, je v skladu standardi boljše zakonodaje in da imamo v mislih vpliv katerekoli spletje zakonodaje, zlasti na MSP-je. Hvala. Monsieur le Président, effectivement, c'est... Gospod predsednik, to je zelo zapletena tema. Za kmetijstvo pa je cilj tu, da bi omejili kontaminante, pa da bi hkrati omogočili proizvodno hrane, ki ne bi škodovali človeškemu in živalskemu zdravju. Uh, sam bi rad povedal nekaj glede biostimulantov. S tem v zvezi smo vložili predlog sprememb 80 e, in 88. Želimo spodbujati ta naraven postopek gnojenja. Vsi mikroorganizmi, ki so naravni in ki spodbuja rast raslin, moramo e, smatrati za biostimulante. Tu gre za rastlinske biostimulante, ki nam bodo omogočili trajnostno kmetijstvo. In eh, s tem bomo zmanjšali toksične snovi, ki so ponovali tudi uvožene in drage za kmete. Hvala. Tak, čakame teraz na pana post. Dobro, zdaj pa čakamo na gospoda Hojzlinga in njegov prispevek. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, fürs Wort. Ich wollte... Hvala, gospod predsednik, za besedo. Mm želel bi nadaljevati tam, kjer je končal gospod Jar. Uh, sedaj nima smisla jokati nad tem, da nimamo uh, polne pristojnosti. Verjetno bi tudi drugi odbori želeli imeti več pristojnosti, zlasti ko gre za uh, tematiko okoli kadmija. Če uh, si ogledam, koliko nas je tudi v odboru za okolje, torej v odboru Envi, potem si lahko mislim, da bomo tam morda kaj lahko naredili. Mi smo kot politična skupina v odboru Envi že svoje stališče predstavili, ko gre za zdravstvene posledice in druge posledice uporabe gnojilnih proizvodov strategija Evropske unije je videti, da poskuša kadmi izločiti vseh naravnih eh, procesov. In to je dobro, ampak potem ne moremo reči v zvezi z gnojili, da to ni problem. 60 odstotkov eh, obremenitev zaradi kadmija v naravi povzročajo gnojila in to moramo in lahko zmanjšamo gospodarski interesi posameznih držav članic in proizvajalcev gnojil seveda igrajo določeno vlogo v tej razpravi. No, tega se zavedam, ampak vse eno, mislim, da kot predstavniki kmetovalcev ne moremo biti za to, da se zauzemamo za absolutno minimalne količine gnojil, ki jih je dovoljeno uporabljati v praksi. Ne vem, to tudi tehnično ni izvedljivo, pa tudi ne bi bilo stroškovno učinkovito. In če bomo v tej smeri delali, potem eh, bo naša verodostojnost resnično padla pri, v javnosti. To je nevarnost, eh, ki se jim moramo izogniti. Zato ne smemo tudi govoriti, po mojem mnenju, pri tem o spremembah v direktivi o nitratih. No, morda sicer mnogi med nami mislimo, da ta direktiva ni idealna, ampak vseeno okoljski vidiki niso sekundarnega pomena, temveč eh, so zelo pomembni tudi za nas. In če bi gospod Jar še v to razpravo vključil eh, odbor za razvoj, omenil je Severno Afriko in tako naprej, potem ne vem, kdaj bomo prišli do nekega eh, smiselnega zaključka. Ko, ne glede na to, da so pristojni različni odbori za ta dosje, mislim, da je treba ta mnenja eh, spoštovati in poskušati priti do dogovora.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 bi moral biti naš odbor glavni. Kajti mi imamo neposredne stike s kmeti. Po drugi strani pa bi rad izpostavil nekaj pomembnega, povezanega z s tem, kar lahko panoga stori. Guli smo kadmijo. ne smejo sprijeti dejstva, da potrebujemo informacije od proizvajalcev. Edina država, ki lahko proizvaja kadmi skladno s temi zahtevami, je Rusija. Oziroma proizvode s kadmijem je Rusija. In moramo se odločiti, kakšno ravnovesje želimo doseči. Kajti seveda, Želimo si okolje prijazno kmetijstvo, vendar po drugi strani potrebujemo tudi te kemikalije. Pa bom posel kaputo. Spod kaputo. Hvala. Hvala kolegi Hojtema za njegovo poročilo. Ne bom ponavljal to, kar so dejali že kolegi, zlasti glede kadmija, vendar pa bi rad izpostavil dve zelo praktični vprašanje za kmete. Kmeti pričakujejo, da ko kupijo gnojilo, mineralno gnojilo, da je njegova kakovost takšna, kot je določeno v obstoječi uredbi. Danes, ko kupijo gnojilo, v katerem sta dušik, fosfor in kali v 15-15-15 odstotkih. Potem imajo garancijo, jamstvo, da uh, so vrednosti takšne, kot so napisane na uh, embalaži in tudi, kot je za druga hranila v gnojilo. No, sedaj pa imamo ta nov predlog komisije. In ko bodo kmetje kupili uh, takšno gnojilo, bo lahko prišlo uh, do veliko večjih variacij v sestavi teh elementov. Pripravil sem predlog sprememb po tej smeri in sicer, da zapišemo, da v vsakem, uh, vsakem dodatku mora biti največ 2 odstotka fosforja, kalija in kadmija. In menim, da mora biti te stvari zelo uh, določene. Poleg tega je tudi pomembno vprašanje teže, recimo prevelika stopanja se dopuščajo. Če nekdo kupi eno tono gnojila, ni prav, da dobi potem 950 kg, mislim, da je odstopanje lahko največ 4 odstotke. Poleg tega kmetje potrebujejo takšno gnojilo, ki je ustrezno za njihovo rastlino, recimo, ko gre za fosfor, določene rastline želijo rastopino, ker je to potem za nje bolj uporabno. Eh, komisija sploh ni govorila o tem, da bi moral, da bi moral imeti podatek o topnosti fosforja. To je pozabila v prilogi ena. Mislim, da bi morali določiti torej, tudi topnost. Nil v prilogi ena. Upam, da bo pročevalec eh, upošteval naše predloge sprememb in upam, da ne bomo torej ob tej priložnosti spustili priložnost, da zadeve dobro uredimo. Gospod Des, hvala gospod predsednik. Hvala Jano Hojtemih za delo na tem dosjeju, ampak danes bi tudi sam želel povdariti, da mejne vrednosti, ki jih tukaj poskušamo določiti, niso ustrezne. V zvezi z nitrati obstajajo študije in preizkusi, ki so ugotovili, da pri do 350 kg gnojilnih proizvodov ne eh, povzroča izločanja v vodo če se seveda to gnojilo uporabi tako, kot je to v skladu z navodili. In ne vem, potem je tukaj nekaj idej, kako lahko eno vrsto gnojil nadomestimo z drugimi. Ne vem, kako bomo potem lahko določili mejne vrednosti. Vemo, da je okolje obremenjeno, ampak Martin, če ti trdiš, da 60 odstotkov eh, kadmija izvira iz gnojilnih proizvodov, potem moram reči, da mi je en profesor rekel, da 80 odstotkov bakra tudi izvira v okolju iz eh, nenaravnih verov. Malce me moti to, da bi postali odvisni od eh, gnojil iz Rusije. In mislim, da si ne smemo dovoliti eh, situacije, v kateri bi bili izpostavljeni diktatu Rusije. V Eh, vsev sem, da smo tudi kisel dež tukaj eh, vključili v obravnavo. Ampak eh, ne vem, kaj bomo tukaj, kako se bomo odločili. Nekateri inštituti znanstveni so proučevali posledice kislega dežja na tla in ugotovili, da pravzaprav te posledice niso tako alarmantne, kot smo si najprej mislili. Ne smemo pozabiti, da če hočemo donose v kmetijstvu zagotoviti, pač moramo predvideti uporabo gnojil. Hvala, gospod predsednik. Morda bom ponovil to, kar so povedali že številni kolegi, zlasti kolega Andriju in drugi bom eh, vseeno kratek če bi sedaj s to zakonodajo odpirali direktivo o nitratih, naj povem, da podpiram kolegico Aguilera in sicer te direktive ne odpirajmo, kajti to ni uh, najboljši način, da to direktivo odpiramo, ki je sicer pomembna z eh, varovanje tal, vendar bomo odprli Pandorino skrinico v prihodnosti bomo gotovo imeli pregled te direktive in takrat bomo obravnali to direktivo, ne pa da sedaj preko te zakonodaje posegamo v direktivo nitratih. Torej, takšno je moje stališče in to je stališče, ki ga bom tudi zagovarjal kot poročevalec v senci v odboru IMKO. Jar. Gospod Jar. Mal, eh, eh. Hvala. Da ste mi dali še enkrat besedo. Kar zadeva apnenec. Jaz nisem geolog, ampak vseeno imamo dve veliki nahajališči v Evropi, ko gre za apnenec. Seveda tudi v različnih mešanicah je uh, vsebnost uh, apnenca pomembna. V vzhodni Nemčiji, na Polskem obstajajo nahajališča in sam menim, da tista regije, ki imajo apnenec, morajo imeti možnost, da prodajo svoj proizvod, vendar po mojem mnenju ga ne bi smeli voziti več kot 50 km e, dlje. No, mena vrednost e, je nekaj, o čemer lahko še razpravljamo. Druga stvar. Želel bi si neke vrste monitoring se strani treh e, odborov, Eh, sesti bi morali ti trije odbori skupaj in eh, ne zato, da bi se prepirali med seboj, temveč, da bi eh, se izognili situaciji, ko bi potem nekdo naknadno rekel, ja, tega pa nisem vedel. Pristojnosti so sicer pomembne, ampak včasih se potem nadenemo zaradi tega plašnice na oči in ne želimo videti, kaj je desno in kaj je levo. Kar zadeva poročevalko Gardini, moram reči, da sem v razpravi eh, v Envi odboru imel občutek, da obstaja pomankanje razumevanja za zunanje vplive, za eksterne posledice tega, kar počenjamo. In mislim, da bi o tem morali voditi izčrpno razpravo. Ni nujno, da bomo prišli do enotnega mnenja, ampak vsaj vsakdo bo lahko unesel svoj eh, argument. No, v Nemčiji pravimo vrtičkarstva, se tukaj ne smemo iti. Torej, samo jaz bom počistil svoj vrtiček, kaj za vse druge okoli mene pa mi je čisto vseeno. Če bomo sedaj eh, naložili dodatno breme kmetovalcem in proizvajalcem gnojil, potem mislim, da ne bomo dosegli tega, kar si želimo. Torej še enkrat, vsi tri odbore naj sedejo skupaj te vrste monitoring v navednicah bi bil verjetno koristen. Tako da ne bo prišlo do različnih strategij v različnih odborih. Hvala. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in 1990 was ik bij. Leta 1990 sem prvič bila na sestanku proizvajalcev, ko smo se bavili direktive o nitratih. Takrat smo govorili o menjih vrednostih teh snovi in danes smo v 2017 in znova se o tem pogovarjamo. Hvala gospodu Hajtemu za odlično poročilo, ki ga je pripravil mi. Pravzaprav nismo veliko napredovali od leta 90 naprej. Torej, Sedaj moramo najti nekakšno skupno stališče med Agri, Envi, Inta in Imko. No, menim, da v kružnem gospodarstvu je kmetijstvo ključnega pomena. Vključuje regionalno politiko, gre za mineralne proizvode, ki bi dejansko lahko bili vključeni v to kroženje v lokalnem gospodarstvu. In potem so še drugi elementi, ki so pomembni, če želimo doseči to, kar želimo. In sedaj smo v slepi ulici, ko gre za krožno gospodarstvo. No, najbolj pomembno je, da se naučimo znova uporabljati surovine. Torej, sedaj smo pričali temu, da imamo posod fosfate. Zakaj Kitajci investirajo v to? Zato, ker to za njih zlato in mislim, da moramo najti neko rešitev. Kaj ti? Veliko podjetje, veliko kmetov je, majhnih kmetov, ki bodo lahko žrtov te situacije, morajo imeti na voljo določene pravice. Čas poteka in ta razprava mora pomagati uh, malim kmetom, da pač ne bodo žrtov multinacional, ki bi potem držali roko nad vsem. Potem vprašanje finančnih sredstev. Lahko bi prišlo do zagona s pomočjo uporabe eh, sklada EFSI. Morda bi nam lahko komisar povedal, če lahko uporabimo ta sredstva ravno v te namene. Torej, Mi smo soočeni z raznimi lobiji, ne gre le za Rusijo, tudi nekateri kolegi iz Evrope, iz Italije in Polske so izpostavljeni takšnim pritiskom, to moramo pošteno povedati. Umetna gnojila so nekaj, kar kmetje potrebujejo. Kmetje potrebujejo dve vrste gnojil, to ve vsak kmet vsaki v tej dvorani in moramo se res lotiti konkretnih težav in ne smemo praviti preveč vode, ker je to škodljivo za okolje po eni strani. Ne vem, kaj se je zgodilo na nizozemskem, ker nisem bila vabljena na ta obisk, vendar obstaja tudi možnosti da bi uporabljali naravna gnojila, ki nima škodljivih uh, vplivov na vodo. Tudi to moramo upoštevati, kajti eh, številke, ki jih vidimo, so, oziroma, ki so predstavljene predlog komisije, so prestroge. Res moramo upoštevati seveda varstvo voda in tega, kakšne morajo biti mineralne eh, vode, vendar vseeno, mineralne elemente, vendar vseeno moramo biti razumni. Potem, kar zadeva direktivo o nitratih, kolegi kolegom bi rada rekla, ali se boste pogovarjali z našim eh, ministrom za okolje, gospodom Dexmarkom. On si želi, da bi minerali prišli iz tal in da bi bila tala čim bolj čista, potem pa naj se kmeti odločijo, kaj bodo uporabili in kaj ne. To ni proti direktivi o nitratih, vendar. ta, to je lahko zelo škodljivo. Temu smo pričali na nizozemskem. Upam, da se zavedate tega, kar se dogaja. In potem moje vprašanje za gospoda Hajtema. In tu se pridružujem temu, kar je del Peter. Ja, predstavljal sem veliko predlogov sprememb. In seveda bomo videli, kakšna bo tudi razprava v odboru Envi. Eden od mojih predlogov sem bil sprejet in tudi v odboru Envi sem predstavila predloge sprememb. Naša kolegica Gardin je predstavila odlične predloge sprememb glede kadmija in to mislim, da gre v pravo smer. Kaj ti zdi se mi noro, da ne bi mogli tega tu storiti? Mislim, da se moramo res družiti, moramo stopiti skupaj v moje državi menimo, pa tudi drugo, da če želimo imeti vodilno pobudo, ne smejo pozabiti na kmetijstvo, na podeželje in eh, res moramo se odločiti za prave izbire in moramo vedeti, kako se počuti kmet, ki uporablja traktor vsak dan. Torej, to, tako bomo lahko pomagali pri napredku Evrope. Pani predsednik Madines. Thank you, Chair, uh, and thank you, Mr hvala, gospod predsedujoči in hvala poročevalcu. Najprej je glede deljene pristojnosti. Mislim, da moramo biti zelo previdni. Vsi se moramo v vseh odborih zavedati kolektivnih vplivov tega, kar počnemo. Zato podpiram idejo, da bi predsedniki odborov se sestali in se dogovorili za koordiniran pristop pri tej zakonodaji, ker je res daljnosežna. Potem drugič vprašanje direktive o nitratih. Moje mnenje je, da odpor do tega je nekaj, kar je morda nekoliko zgrešeno, kajti mi imamo to direktivo in kmeti morajo ži, nekako živeti z njo. Razumem predloge sprememb, ki jih je predlagal poročevalec in mislim, da so smiselni nekateri pa ne smemo odpirati direktive odžatih, vendar sama menim, da mi je ne odpiramo zato, da bi jo drastično spremenili, temveč bi zgolj želeli odpraviti težavo v direktivi o nitratih glede uporabe živalskih, živalskega gnoja. In tu bi res podprla pristop poročevalca, kar zadeva kmete, ki nas poslušajo, čeprav. Verjamem, da sedaj ne poslušajo naše razprave, temveč gnojijo svoja polja. Si želijo zajamčeno razpoložljivost zanesljivih gnojil, ki jim dajo dobre pridelke in da ti pridelki potem vstopijo pre, v prehransko verigo, da ta hrana potem varna za potrošnike. Pomembno je tudi vprašanje cene, zato je pomembno vprašanje trgovine imajo pomislike glede Rusije, glede naše pretirane odvisnosti od, energi, od Rusije, ko gre za energijo in mislim, da bi imeli enake pomislike, če bi od njih uvažali preveč uh, eh, eh, gnojili torej, če bi to bila potem posledica tako sprejete direktive. Tako da moramo biti res previdni. Ne smemo preveč hiteti, moramo res razumeti vse posledice, vseh odločitev, vseh odborih in potem bomo lahko res prijeli dobro direktivo. To je zelo pomembno za kmete. Danes so na svojih poljih in delajo in to bo imelo posledice za njih. In upamo, da bodo te posledice pozitivne, ne pa negativne. Hvala señora aguilera no- sicer nismo pristojni za kadmij vidim da se veliko pogovarjamo ravno o kadmiju naj še sama povem svoje mnenje o tem naj kakšen predlog komisije menim da ne moremo sprejeti predloge komisije glede kadmija ker, te, ker ta predlog je ekstremen. Razumem cilj, strinjam se s ciljem, da moramo omejiti kadmi, vendar predlogi v komisiji niso uh, eh, spremljivi. Vedno se zdi, ko da ima odbor kmetijstvo popolnoma drugače stališče kot odbor za okolje. V odboru za okolje sem namestnica in tudi povem svoje stališče. In eh, strinjam se z omejitvami na glede kadmija, vendar ne moremo imeti takšnega predloga, kot predlaga eh, komisija. Sicer lahko tako sezen kadmij dobimo le iz eh, Rusije ali iz Maroka. To pa je vendarle nespremljivo. Prav tako velja za apnenec. Ne moremo uvažati apnenca samo iz Rusije in iz Severne Afrike. To, to je nekaj, kar moramo upoštevati. Izključili. Če bi takole uporabili to direktivo, bi, bi izključili vse druge apnence. Torej, pristop gospe Gradini je smiseln in tako se moramo tudi mi pozicionirati. Vendar ne moremo reči, da če nekdo eh, zagovarja eno stališče, je zelo zelen, če pa ima drugo stališče, potem je proti varstvu okolja. Ne, ne smemo tega tako reči. Vsi imamo informacije glede vseh teh vidikov in glede odločitev, ki jih moramo sprejeti. Ni mi pa všeč, uh, niso mi pa všeč skrajne stališča, ne v eno, ne v drugo smer. Pošiljim čez tako. Vprašam predstavitelji komisije. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi še predstavnica komisije iz Generikcije za rast. Izvolite, DJ Grow. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za besedo. Ta dosje je zelo pomemben, zelo pomemben za komisijo. Veseli me, da delo napreduje. Kot ste številni med vami že omenili, je to žal tudi zelo kompleksen dosje, tako z tehničnega, kot tudi političnega in pravnega vidika. Res je, res je na stičišču zakonodaje o odpadkih, kemikalijah, proizvodih. Torej, tudi v komisiji imamo več oddelkov, ki so vključeni v delo na tem dosjeju, tako kot v parlamentu. Danes vam lahko dam le zelo predhodno analizo nekaterih vaših predlogov sprememb na osnovi razprav eh, služ komisije, ki delajo na tem dosjeju. Hvala za to priložnost zelo veliko dela je bilo vloženega v te predloge sprememb. To res lahko vidimo. Nekateri predloge sprememb uvajajo nove terminološke koncepte, recimo sklice na, mineral, na minerale gnojila, na mesto anorganska gnojila. Potem nekdo predlaga, da bi uvedli pojem uh, in E5, torej proizvode, ki zboljšajo nutritivno vrednost. Naj povem, da komisija seveda lahko prouči to novo terminologijo, potem, ko bo sprejeto stališče parlamenta. Pozitivno smo tudi naklonjeni vsem predlogom spremembo, ki želijo vsega, Eh, iz, izkoristiti poln potencial um, eh, nutritjenil. Vendar to moramo storiti tako, da ne uh, spodkopavamo ciljev varstva zdravja in okolja. Rada bi izpostavila tri pomisleke, ki smo jih imeli, ko smo brali današnje predloge sprememb prvič glede biostimulantov. Ko gre za definicijo rastlinskih biostimulantov, moramo zagotoviti, da ne bomo v to direktivo o gnajilih eh, umestili proizvode, ki pravzaprav stodijo na področje fitohemacijskih sredstev. Torej, Nekateri so želeli vključiti proizvode, ki izboljšajo odpornost na biotski stres. Komisija je to nalašč izključila iz te direktive, ne zato, da bi izginili strga. Ne, ne, to ni cilj komisije, temveč zato, ker ti proizvodi so regulirani v zakonodaji o fitofarmacijskih sredstvih. Potem biostimulanti veliko predlogov sprememb eh, spodbuja mikrobne biostimulante in mikroorganizme, ki niso navedeni na seznamu sestavin številka 7. Za nas je pomembno, da je ta seznam izčrpan, da vemo točno, kateri so te mikrobni biostimulanti v uredbi moramo razširiti seznam in aktivno delamo na tem, na tehnični ravni v komisiji, vendar, ko gre za odgovornost, je res pomembno, da se v seznamu odločite, bodi si komisija, bodi si sozakonodajalca, ne pa neke organizacije proizvajalcev. Zgolj sklicevanje na aktivne snovi eh, to ne bi zagotovilo, ne bi, s tem ne bi imeli dovolj varnosti. Drugič, imamo predloge, da bi omejili določene uh, določbe glede ocene kemijske varnosti v okviru direktive REACH. Ta ocena kemijske varnosti skladno z direktivo REACH je edina celovita ocena kemi, kemijske varnosti, ki jo imamo. Če to odstranimo, potem bo zelo težko ocenjevati tveganja. A tretji komentar glede spodbujanja varnega pridobivanja hranil. Nekateri ste omenjali v, te, v tem v zvezi mineralna gnojila in sicer, da bi omejili organski oglik in omenjali ste tudi, da bi imeli merila glede topnosti fosforja in da bi omejili določene oblike dušika. To nas skrbi, kajti potem bi izključili številne inovativne, znova pridobljena hranila in ravno to sedaj preučujemo, zato da bi jih lahko vključili v področje uprave uredbe. In tudi ne vemo, zakaj bi to storili, kajti, ko gre za obveščanje kmetov o učinkovitosti teh hranil, je to nekaj, o čemer naj bi jih obvestili preko uh, nalepke in na embalaži in to bi zagotovilo te informacije kmetov. Torej, toliko zaenkrat za vsa druga tehnična in pravna vprašanja, ki jih vi analizirate, pa bomo na voljo in bomo vam dali dodatne informacije, ki bi jih potrebovali in ki bi vam pomaga, pomagali pri doseganju kompromisov v tem odboru. Hvala. Zažikujem pan posel. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Hautema. Yes, Hvala predsednik. Hvala komisiji in kolegicam ter kolegom za vse pripombe. Prvič. Veliko reči, veliko besed je bilo tukaj izustenih v zvezi z nitrati. Ta amantma ne odpira direktive o nitratih. Ne, nekaj je treba pri tem vedeti. Zakaj gre? V nekaterih delih Evropske unije, vedno več je teh eh, delov, imajo isti problem. Zaradi okoljske zakonodaje kmetovalci ne morejo uporabiti na lastni zemlji vseh, eh, vsega organskega gnojila. Zato morajo uporabljati Eh, umetna gnojila za zagotavljanje ustreznega donosa. In kaj se zgodi sedaj s tem eh, gnojem? Eh, včasih ga izvozijo ali predelajo v cement, ga zlijejo na ceste, ki so v gradnji in tako naprej in hranila v živalskih gnojilih se potem ne uporabijo primerno. In to je problem, ki sem ga poskušal tukaj rešiti, da bomo lahko uporabljali hranila živalskih eh, eh, gnoji, živalskega gnoja na boljši način, namesto da bi uporabljali umetna gnojila, mineralna gnojila. Sam sem poskušal najti rešitev s tem, da sem spremenil definicijo živalskega gnojila. Ta definicija pa nažalost se nahaja tudi v direktivi o nitratih. In moj namen ni bil začeti razpravo ponovno o direktivi o nitratih, temveč to definicijo spremeniti, kajti ta obstaja že 30 let, takšna kot je. Če definicije živalskega gnojila ne bomo spremenili, potem hranil v tem gnojilu ne bo moč izkoristiti in uh, gnojilni proizvodi z oznako CE bodo tukaj nadomestili to pomankljivost. Če tega ne bomo naredili, bo v prihodnosti vseh vse več hranil iz živalskega gnojila šlo v nič. S kolegi iz, s, eh, socialist, od socialistov in demokratov, gospodom Tarabelom, nekaterimi drugimi, bi se želel pogovoriti o tem, kako najti rešitev. Eh, kako izkoristiti tukaj potencijalne možnosti krožnega gospodarstva. Potem še nekaj stvari. Rekli ste, tehnologija ni dovolj razvita, da bi hranila iz živalskega gnojila uporabili pri proizvodni eh, gnojil. No, za enkrat tega še ne moremo narediti, ampak vseeno, to je razprava o kokoši in jajcu. Eh, tehnologijo bomo razvijali, tako da bomo imeli možnost s tehnološkimi ukrepi priti do, do, do zastavljenih standardov. Trenutno ni nobenih kriterijev, eh, nobenih smernic, eh, za uh, naložbe v to tehnologijo in zaradi tega ljudje enostavno ne želijo investirati. Treba je nek eh, kriterije, neke benchmarke določiti, ki morda danes še niso na voljo, ampak v prihodnosti, ko bo tehnologija na voljo, jih bomo lahko uporabili. Naslednje področje, pravni pomisleki. Ali lahko z to uredbo spreminjamo karkoli v direktive o nitratih. Sam sem to preveril in mislim, da je to moč narediti. Zakaj? Tudi zato, ker komisija v svojem predlogu počenja točno to. Naprimer, spremenila je definicijo o biostimulantih, eh, ko gre za zaščitna sredstva za rastline. Potem v zakonodaji o živalskih eh, stranskih proizvodih je komisija to že naredila. Torej, eh, moč bi bilo morda kaj narediti z direktivo o nitratih. Morda to ni edina rešitev, morda bomo prišli z, eh, lahko po eh, razgovorih do boljših možnosti, da izkoristimo eh, možnosti okrož, okrožnega gospodarstva. Gospod Delahej je odšel žal, ampak eh, on je rekel, da morda ne, ne smemo misliti na to, kako ponovno, eh, kako izvažati eh, hranila v, v eh, živalskih gnojilih, temveč razmisliti o tem, kako jih lahko uporabimo na nek nov način, kako lahko gnoj kot tudi pri gradni cesti in podobno izkoristimo. O teh stvarih bo treba še kaj doreči. Hvala. Dziękujemy pan posłowi. Hvala lepa. Mislim, da je to jasno pokazalo na kompleksnost tega problema. Videli bomo, kako bodo stvari potekale zdaj v drugih odborih. Glasovanje bo 13. maja na 30. maja tu na našem odboru. Tako, Zdaj pa prehajamo na zasedanje koordinatorjev in vidimo se kasneje ob 15. uri.